prosimo, da zagotovite odgovornost in povezavo med eh, zunanjo in pa notranjo dimenzijo. Najlepša hvala. Naj pozdravim delegacijo iz eh, EFTE in sicer naše kolege iz Lichtensteina, Islandije. Ta delegacija je z nami na tribuni. In veliko veseljem je, da jih lahko pozdravim v Evropskem parlamentu v eh, Strasburgu, kjer boste sodelovali pri eh, skupni eh, parlamentarni seji danes in jutri. Upam, da bo delo te skupne seje uspešno in da bo prispevalo k dobremu sodelovanju in k zagotavljanju parlamentarnega nadzora. Dobrodošli, kolegi. Torej. Next... Sedaj pa naslednja govornica, gospa Van Bremt, za minuto in pol. Dank u voorzitters. Um, ehm, uh, eh, als je zo wat naar het debat vandaag luistert, dan. Najlepša hvala. Ko poslušamo to razpravo, se nam zastavlja naslednje vprašanje kako naj bi potekalo obdočevanje.